Dobr dan, gospe in gospodje. Če se še niste posedli, se prosim, dajte. Dobrodošli na letošnji Evropski teden regij in mest. Večina vas prihaja z različnih koncev. Okrog 7000 ljudi bo namreč v Bruslu ta teden, da se odeležijo dogodkov. Mislim, da bomo zelo zaposleni, pred nami je torej nabit dnevni red in zato ne želimo izgubljati časa. Začnimo kar takoj. Preden pa se poglobimo v same tematike, bomo spregovorili o tem, da so mesta in regije stebri evropske prihodnosti. Še predtem pa nekaj koordinacijskih zadev vaše telefone dajte na potiho. Ne izključite jih, zato ker kasneje bomo imeli še nekaj anket, uporabljali bomo slajdo med našim zasedanjem, tako da ste vabljeni, da sodelujete. Seveda, lahko tudi tvitate o tem zasedanju. Kot sem že povedala, 7000 ljudi bo tukaj iz vse Evrope čez cel teden. In uh, Če Evropski teden regij in mest ne bo postal res eh, dobro znana tema, potem nekaj nismo naredili, naredili dobro. Tukaj vidite, uh, kakšni so naslovi. Lojtra, EU Regions Week. Tolmačenje danes poteka v 24 jezikov, tako da izberite ustrezen kanal, ne bom naštevala vseh. Izberite torej kanal, slušalke na ušesa in poslušajte. Danes popovdne nas prenašajo tudi po spletu, tako da pozdravljam vse, ki nas gledajo z različnih koncev, od doma, iz pisarn. Pozdravljamo torej vse lokalne in regionalne politike, ki fizično danes ne morejo biti z nami. Upam, da boste uživali v tem zasedanju in tudi vi ste vabljeni, da sodelujete v anketah, ki jih bomo pravljali prek slajda. Ta teden bo poln izzivov, pa tudi naše zasedanje bo polno izzivov. Skušali se bomo držati časovnice. Eh, zasedanje naj bi bilo čim bolj interaktivno. V prostoru imamo okrog 900 ljudi, tako da to res bo velik izziv. Hkrati pa zdaj živimo v političnih časih, polnih izziva. Imamo mm, nov sklic Evropskega parlamenta, kmalo bomo imeli novo zasedbo Evropske komisije, tudi Evropski svet bo dobil novega predsednika in tako naprej. To je torej nova politična agenda za vse nas, tudi za tiste na lokalni in regionalni ravni. Ta teden bomo skušali preučiti, kako lahko vi prispevate oziroma odigrate vlogo pri uveljavljanju evropskih politik na lokalni ravni. Vprašali se bomo, kako lahko vi prispevate k evropskemu idealu na svoji ravni. Trudimo se zagotoviti, da bo ta teden res vaš. Tako smo sestavili tudi program. Upam, da vam bo všeč in da boste čim bolje izkoristili priložnosti, ki jih program ponuja. Danes smo se odločili osredotočiti na tri tematike, ki pa so potem dalje povezane še z drugimi tematiki, tematikami, o katerih se bomo pogovarjali čez teden. Torej, katere so tri glavne tematike? Najprej solidarnost. Kako bi lahko zagotovili bolj socialno integrirano Evropsko unijo? Govorili bomo tudi o trajnostnosti, o podnebnih spremembah, ali počnemo dovolj, ali lahko storimo več, kaj lahko naredimo, kakšen je učinek tega, kar počnemo. In potem bomo preučili, kako lahko Evropo približamo državljanom. To je tematika, ki se vse čas ponavlja, mnogi eh, že več let delamo na tej tematiki. Sama osebno sem prepričana, da je del odgovora tudi pri vas, torej na lokalni in regionalni ravni. Glede na te izzive imamo pred seboj zelo impresiven seznam govornikov. Najprej bi povabila gospo Klaro Dobre, našo gostiteljico. Ona je podpredsednica Evropskega parlamenta, ki je odgovorna med drugim za odnose eh, z odborom regiji. Gospa Dobri, Dobre, izvolite. Potem Karl Heinz Lamberts, on je predsednik odbora regiji potem gospa Elzbieta Bjankovska, evropska komisarka, ki je odgovorna za notranji trg, industrijo, podjetništvo in mala in srednje velika podjetja. Družbo pa jim bo delalo pet izvoljenih predstavnikov. Najprej Laura Sparavinjera, ona je mestna svetnica v Firencah v Italiji. Potem Vincent Chauvet, on je župan mesta Otan v Franciji. Potem Mija Eskelinen Fingeros, mestna svetnica iz mesta Kopijo na Finskem. Potem gospa Kirstin Curry, ki je svetnica v Highland Councilu, v škotskem višavju, v Združenem kraljestvu. In potem še Ladoslav Svol, ki je mestni svetnik v Mjeleču, Mjeleču na Polskem. Dobrodošli vsi skupaj. No, rekla sem, da bo naše zasedanje interaktivno in zdaj je čas, da potegnete na plano svoje telefone sledi vprašanje prek instrumenta slajdov. Povežite se torej na slajdo.com ali pa na slajdo do, kar je pač laže za vas. Lojtra A-Regions Week unesite. Na voljo vam dam kakšno minutko, da se povežete. Tisti, ki nas gledate prek spleta, ste vabljeni, da storite enako, tudi vi lahko glasujete na teh zasedanjih. Vabljeni slido.com EU Regions Week. Zdaj se bo pojavilo vprašanje, težko ga je prebrati na tem velikem ekranu, ampak tudi zato je razlog, eh, vprašanje morate najti na ekranu, da lahko vodite. Torej vprašanje je, kakšna naj bo glavna prednostna naloga oziroma kakšne bodo te glavne prednostne naloge v prihodnje. Ali naj bo to Evropski zeleni dogovor, ali naj bo to gospodarstvo, ki je dobro za ljudi, deluje za ljudi, Lani, ali naj bo to močnejša Evropa, potem Evropa, ki je primerna za digitalno dobo, ali naj gre za zaščito evropskega načina življenja. Na voljo imate minutko potem pa bomo videli, kakšni bodo rezultati. Ste vsi glasovali? Zdi se, da se odzivi stabilizirajo. Evropski zeleni dogovor je prejel največ glasov, potem mu tesno sledi gospodarstvo, ki je dobro za ljudi. Torej, ti dve tematiki imata precej prednosti pred ostalimi tremi in to seveda odraža tudi teme naših razprav danes popovdne. Omenila sem že trajnostnost. Dejstvo pa je, da se bomo pogovarjali tudi o podnebnih spremembah. Ampak prva tematika, o kateri sem želela govoriti, ki je povezana tudi s tem gospodarstvom, ki je dobro za ljudi, je solidarnost. Tako da se zdaj obračam na prvo govornico, na Lauro Sparavinjo. Laura, vi ste mestna svetnica v Firencah, hkrati pa ste tudi socialna delovka. Kolikšni meri menite, da evropska kohezijska politika prispeva k razvoju v vašem mestu? Kako? naj bi bilo s temi prinosnimi nalogami v prihodnje vezano na kohezijo. No, najprej bi se zahvalila, da sem lahko tukaj. Pri nas imamo uh, Giardino del Kazometro blizu Firenci in tam imamo več storitev za ljudi, recimo imamo vrtec, imamo centr za starejše, centr za duševne bolezni in uh, splošen zdravstveni centr tam je veliko ljudi, ki potrebujejo pomoč in mogoče je tudi to, to tudi sprožilo naše odzive. Mi smo želeli zagotoviti, da bomo pomagali ljudi. To je, ljudem. To je uh, bistvo solidarnosti. Gre za medgeneracijsko sodelovanje. Gre za to, da ljudi povežemo, da pridejo vse te ustanove, da vidijo druge ljudi. Na ta način uh, lahko odkrijemo moč, ljudi. Ta moč interakcije med ljudmi omogoča drugim, da se ne počutijo tuji, da se lahko na nekaj naslonijo. Torej, naše sodelovanje pri, prinaša moč, potrebna je empatija. Recimo, tako imamo primer, ko nek starejši moški bere pravljico otroku, migrantu in na ta način ugotovimo, da pravzaprav gre samo za otroka, migrant več ni v ospredju. In na ta način zagotovimo tudi integracijo, ki temeli na sodelovanju. Socialna politika na ta način pomaga nekako sestavljati sestavljanko, eh, različne, sestaviti različne kose skupnosti. Na ta način vse deluje. To je torej model, ki ga želim predstaviti. Gre za neke vrste eh, sodelovanje v dobrobit ljudi. Vsak prispeva svoje zmogljivosti, sveda odvisno od svoje starosti. Vrnimo se zdaj na Evropsko unijo, kajti tukaj smo in želela bi predstaviti najboljše prakse iz svoje države. Imamo pa neko skupno izhodišče za razprave. Soočamo se z velikimi izzivi. Tako sem vesela, da sem lahko tukaj. Razmišljam recimo o podnebnih spremembah, o krizi demokracije od digitalni revolucije, ta popolnoma spreminja trg dela. To so vse izzivi pred nami in imam vprašanje za vse nas. O tem se bomo pogovarjali v naslednjih tednih. Ali smo pripravljeni, da se postavimo, da sprejmemo te izzive? To je glavno vprašanje za prihodnost. Kaj ti, eh, če nismo pripravljeni, enostavno samo govorimo brez kakršnega koli smisla. Sama Eh, se želim vrniti v Italijo in imeti nek odgovor za svoje državljane. Sem socialna delovka, sem tudi mestna svetnica in želim poiskati konkretne rešitve. O tem se želim pogovarjati z vami. Mogoče potrebujemo skupni evropski uh, sistem blaginje za ljudi, ki bo zajel vsa mesta, vse ljudi po vsej Uniji, brez razlik, brez asimetrij pri poklicih ali plačah. Celo življenje sem se nekako že pripravljala, da lahko spregovorim o tem kadarkoli eh, vidim, eh, kako delujemo, kako deluje naš center, vidim, da imamo možnost. Ljudi lahko polnomočimo s tem, ko jim omogočimo, da sodelujejo. Glavno, glavni cilj eh, blaginje ljudi v Evropi je, da najdemo enotne standarde in politiki si morajo prizadevati, da bo to možno. Zahvaljujoč čemu? Zahvaljujoč nam, zahvaljujoč kohezijskim politikam, subsidijarnosti, in podobno. Prosim vas, da začnemo delati na uh, skupni evropski blagini, da sooblikujemo trge dela in to moramo pre potem prenašati tudi na prihodne generacije. Omogočimo vsem, da se ustvari nova družba v Evropski uniji, tako da bomo imeli nov uh, ekonomski sistem. Socialne politike uh, so tisti vzvod, ki ga politike lahko izkoručijo, da zagotovimo socialno pravičnost, pomembno tudi izobraževanje in enakopravnost ljudi. Ko govorimo o blagini, tukaj ne gre samo za eh, finančne proračune, temveč gre tudi za investicije, gre za razmišljanje v smeri, da je ravno človek v bistvu Evropske unije in mi smo Evropska unija. Hvala lepa. Hvala, Laura zelo strastno ste pozvali k ukrepanju. Dobro smo začeli našo razpravo. Sledi naš drugi panelist, Radoslav Svol. Radoslav, kako, kaj menite, da je v vašem volilnem okrožju največji dosežek? recimo v povezavi z naslednjim proračunom Evropske unije, kaj ne bi po vašem mnenju bila prioriteta številka ena? Slišali smo poziv Laure, kaj pa vi menite? Najbardziej jest e, odczuwalne dla. Ja, mislim, da to, kar se najbolje vidi, vam dam nekaj trenutkov, da si nadenete slušalke. Mislim, da boste vsi našli svoj kanal. To, kar najbolj eh, občutimo, so investicije v posodobitev železniške, cestne in eh, letališke infrastrukture. Imam odličen eh, primer iz svojih koncev, živim na jugu države, v mestu Mielec in do avtoceste A4 je zelo blizu. Ta poteka po jugu naše države in povezuje zahod naše države z vzhodno mejo ki je de facto tudi vzhodna zunanja meja EU. Sam sem tudi potoval iz eh, letališča v tej regiji, da sem lahko prišel, da sem. Tako da to so primeri, ki so zelo otepljivi. Gre za odličen primer tudi cestne povezave, ki se imenuje Via Carpatia kot sestavni del transevropskega omrežja, ki bo povezal Litvo, Polsko, Slovaško, Bolgarijo, Romunijo, Mačarsko in Grčijo. In to mislim, da so zadeve, ki nam močno pomagajo. Če je ključna naloga Evropske unije odpravljanje meja, potem eh, ni dovolj, da te meje zgolj porušimo fizično, ampak da odpravimo tudi komunikacijske meje oziroma omejitve, kajti ne obstoj meja nam ne pomaga, če ne bo možnosti ustreznega prečkanja teh meja. Ja. Kar pa zadeva izzive v zvezi s prihodnostjo, pa je vsekakor potrebno dati velik podarek na kohezijski sklad, ki se je izkazal zelo pomembnega za mojo državo, predvsem pa je potrebno v prihodnosti dati podarek raziskavam in razvoju, inovativnosti, novim tehnologijam, ustvarjanju delovnih mest v tistih panogah, ki nam bodo omogočale, da dejansko dosegamo nove rezultate, nove zamisli tudi na področju varstva okolja ali pa medicine. Potencial posameznih držav danes, eh, namreč potencial posameznega državljana danes ni dovolj izkoriščen. Mislim, da je pomembno mladim dati priložnost, da uresničijo svoje ambicije, da se lahko tudi znanstveno izpopolnjujejo eh, brez eh, nujnega potovanja tudi v druge države. In to mislim, da bo nedvomno pomembna godilna sila evropskega gospodarstva in na ta način bomo lahko uspešno konkurirali Kitajski ali ZDA. Ne pozabimo, da za vsemi velikimi odkriti, izumi, vedno stojijo ljudje in eh, posameznik ali skupina posameznikov danes eh, brez ustrezne institucionalne podpore ne more ukrepati. In zato je pomembno podporo ponuditi ravno v tej smeri, v razvoju medicine in eh, novih tehnologij, tudi na področju varstva podnebja, kajti To so izzivi današnjega časa in eh, na tem moramo delati. Če bomo naše ukrepe ustrezno usmerili, potem menim, da bomo lahko živeli bolje, živeli dlje in predali naš planet prihodnim generacijam v kar se da dobrem stanju. Hvala. Hvala lepa, Radoslav. Preden dam besedo našim trem govornikom iz institucij, da se odzovejo na zaprosilo in pa za predloge, bi se eh, obrnila še na članico odbora regi. Gospa Izabela Budino, izvolite, beseda je vaša, lahko naslovite paneliste. Ja, hvala, gospa podpredsedujoča, spoštovani predsednik, eh, dame in gospodje. Um, v tej razpravi se bomo, soli, eh, se bomo pogovarjali o solidarnosti, o okviru druge razprave pa o trajnostni Evropi. Najprej bi želela povedati sledeče. Potem, ko smo videli, kako bodo podnebne spremembe na različne načine vplivali na različne dele prebivalstva, uh, vidimo pravzaprav, da je to ena in ista tema. Včasih so pač regije tiste, ki so najbolj izpostavljene podnebnim spremembam, zato ne bi smeli prositi, da tistim državljanom, ki imajo že trenutno največ težav, da bi storili največ za to, da se prilagodimo na podnebne spremembe ta nov zeleni dogovor mora biti del uh, naših prizadevanj. Prioritetno moramo ulagati v regije, ki imajo težave, boriti se moramo proti eh, razlikam in tudi okoljski krizi. Najbolj učinkovit eh, pristop je teritorijalni pristop, ki bo prilagojen lokalnim specifičnostim. Zato imam vprašanje za vas, kako zagotoviti, da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 investicijskega načrta, v okviru katerega so investirali zlasti v regije, ki so tako in tako, tako, in tako že bile konkurenčne. Hvala lepa. Mislim, da imamo kar nekaj tematik, ki jih moramo obdelati. Najprej bom dala besedo gospe Dobrev. Gospa Budino je nekako že odprla drugi del naše razprave. Mogoče se lahko vrnemo še tudi. Uh, na prvi del razprave, no, ampak najprej prvi dve govornici. Hvala lepa. Veseli me, da sem lahko med vami. Hvala, da ste me povabili. To je ena od najpomembnejših tematik. Kohezijska politika je edinstvena politika Evropske unije. V zadnjih desetletjih se je izkazala za dobro To pa ne pomeni, da je ni treba spreminjati, pred nami so vedno novi izzivi. Ampak nasplošna je kohezijska politika dobra, treba se boriti za to, da sredstva v naslednjem finančnem obdobju ne bodo nižja. Kohezijska politika pomeni tudi solidarnost med evropskimi državami, med evropskimi regijami. O tem uh, je govoril že Radoslav. Kakšno infrastrukturne uh, investicije potrebujemo za tiste regije, ki še niso tako obremljene. Ravno solidarnost je bila vodilno načelo kohezijske politike v zadnjih nekaj letih. Ja, ampak, Laura, res je tukaj tudi nekaj novega. Čudovito vam je bilo prisluhniti. Mislim, da moramo tudi to, kar ste izpostavili, Laura, postavljati v spredje. Tudi pri novi komisiji moramo solidarnost dajati v spredje. Gre za solidarnost med pol milijona državljanov. Potrebujemo solidarnost med običajnimi državljani Evropske unije. Kaj pa pomeni solidarnost? To pomeni, da rešujemo težave posameznika. Gre za vprašanje na področju sociale, zdravja, izobraževanja in tako naprej ne potrebujemo nekega umetnega konflikta med konkurenčnostjo in socialnimi izdatki. Poglejmo si zemljevid, katere države so najbolj konkurenčne v Evropi. Tiste, v katerem so ljudje izobraženi, zdravi in imajo ustrezno socialno zaščito, običajno plačo, normalno plačo in normalno streho nad glavo. To so torej konkurenčna izhodišča in potem seveda lahko govorimo o jajcu in kokoši, kaj je bilo prej. Ampak oboje je povezano, treba je poseči, treba je zgraditi drugi solidarnostni stebr. Zame je to socialna Evropa. Seveda imamo nekaj instrumentov na voljo v okviru kohezijske politike in ta nam lahko pomagajo. Imamo tudi recimo schemo za zaposlovanje mladih, ampak storiti je treba še veliko več, razviti je treba nove instrumente. V kohezijski politiki so vprašanja, o katerih je treba odločati, tudi vezana na socialno politiko, čim bliže ljudem. Kajti ravno ljudje, posamezniki vedo najbolje, kaj nekdo potrebuje. Treba je doseči te ljudi. Seveda potrebujemo tudi nove, nova urodja in to so nove naloge za nas. Tako da bom z veseljem delala na minimalnih socialnih standardih oziroma na minimalnih zdravstvenih standardih, izobraževalnih standardih, na minimalni evropski plači in tako naprej. To so torej vprašanja, ki jih moramo obravnavati Dejstvo je, da sedimo v središču najmočnejšega gospodarstva na svetu. Smo sredi najbogat, ena od najbogatejših družb na svetu. Smo v 21. stoletju in še vedno govorimo o revnosti, revščini eh, otrok oziroma o ljudeh, ki nimajo strehe nad glavo. Dajte no. Tukaj je nekaj narobe, če tega ne bomo obravnavali, je nekaj narobe. Prišlo bo do populizma, ekstremizma, videli bomo, kaj pride po brexitu, nočem niti razmišljati o tem. To so torej tiste vrste solidarnosti, ki so naši skupni cili za prihodnost. Hvala lepa, gospa Dobrov. Komisarka Bjenkovska. Telefon deluje. No, jaz bi se na začetku najprej zahvalila uh, odboru regi. Hvala lepa, da ste me povabili. To je zdaj pristojno, eh, prihodno obdobje za komisijo. Uh, Odgovorna sem bila za notranji trg in industrijo v zadnjih petih letih, ampak celo življenje se že ukvarjam z regionalno politiko in to je za me zelo pomembno vprašanje. Hvala lepa za odlično priložnost, da sem danes lahko tukaj. Ta Evropski teden regij in mest je odlična priložnost, da se pogovarjamo. V Evropski uniji gre za to, gre za to, da se pogovarjamo, da najdemo neke skupne rešitve oziroma soglasje eh, za težave. V zadnjih petih letih sem se ukvarjala z notranjim trgom in eh, rimska pogodba je dala temelje za notranji trg in tudi za socialni sklad. In eh, kohezijska politika je vezana na solidarnost. Vi ste tisti, ki delate na regionalni, lokalni vladi in v bistvu potem na kraju samem udejanjate politike Evropske unije. Tako da je treba vse politike, tudi nacionalne politike, izvajati čim bliže ljudi, ljudem. Kohezijska politika je res edinstvena politika, ne samo v Evropski uniji, temveč tudi širše. Tudi drugod sem že videla, da so skušali nekako oblikovati eh, neke vrste kohezijsko politiko. Sama sem se zaljubila v to kohezijsko politiko v Evropski uniji uh, že pred leti. Je celostna, ima neke vrste horizontalni pristop in eh, zadeva mnoga evropska mesta, regije. Pomembno je, da imamo ustrezno infrastrukturo. To smo že slišali. Slišali smo za ceste na Polskem. Eh, sama sem izvajala mnoge projekte, recimo, ko sem bila ministrica za regionalni razvoj. Potem pa so tukaj še raziskave, tukaj je izobraževanje, pa še Evropski socialni sklad. To je res odlično orodje, ki dopolnjuje druga orodja. In mislim, da moramo to orodje čim bolj izkoristiti. Kot komisarka, odgovorna za notranji trg, bi želela še dodati, da e, enotnega trga ne izkoriščamo popolnoma. Imamo torej določena orodja, imamo kohezijsko politiko, notranji trg bi dejansko lahko poskrbel za to, da bi bili močnejši konkurenti v razmerju do drugih, recimo do ZDA, do Kitajske. Gre torej eh, za dve pomembni urodi, ki sta zelo pomembni za notranji trg. Kohezijska politika, kot ste povedali, se je spremenjala in se bo z leti še naprej spremenjala. Zdaj imamo zeleni dogovor, pa Evropo, ustrezno njenim državljanom. Zato je treba instrumente, ki jih imamo, v celoti izkoristiti. Tu pa morajo storite, re, storiti regije in pa lokalni organi. Sama sem že večkrat povedala, ne gre samo eh, za to, da predstavljamo najboljše primere. Treba je uh, izmenjevati izkušnje, treba je povedati tudi, kje nismo bili uspešni. Tudi to je izredno pomembno. Včasih morate skozi zapletene zadeve. Zdaj recimo odgovarjamo na zapletena vprašanja, vezana na zeleni dogovor. poleg tega pa je tukaj še vprašanje trajnostnosti. S tem se navezujemo že na naslednjo temo, ki jo bomo obravnavali. Vse to so stvari, ki jih Evropska unija želi in potrebuje. Ne gre za nekaj, kar smo uvedli pred petimi ali desetimi leti. Tudi naše današnje glasovanje je potrdilo, da je ravno to tisto, kar ljudje želijo. Ne moremo si uh, zatiskati oči, ušes in ust. Ne vemo, kaj so vrhovne prioritete za Evropsko unijo in te je treba uresničiti. Kohezijska politika je nekaj, na, kaj, na kar moramo paziti. Seveda se je treba v nje pogovarjati, jo spreminjati, ampak gre za res edinstveno politiko, ki jo moramo čim bolj izkoristiti. Hvala lepa, komisarka Bjankovska. Predsednik Lamberts. Predsednik Lamberts. Kakšno pa vaše mnenje, kaj bi morali storiti za to, da bi uh, kohezijska politika postala uh, bolj širše uporabljena? Ja, hvala. To, uh, ta 17. teden Evropskih mest in regij imamo, se odvija v strateškem trenutku, pravzaprav imamo nov parlament, novo komisijo, nove obraze na svetu in pred nami so veliki izzivi. Vprašanje pa je zdaj, če je treba vse spremeniti. Ja, spremeniti je treba ogromno zadev, ampak eh, treba si je zastaviti tudi točne cilje in eh, vedeti, kako jih doseči. Verjamem, da je glavni cilj to, da se izboljša eh, kakovost življenja evropejskih državljanov in pa da evropsko celino nekako plasiramo na dobro mesto v tem, v tem spreminjajočem svetu. Zato potrebujemo dvoje, dobro gospodarsko osnovo, Dosegli smo veliko, ampak eh, ne smemo biti preveč zadovoljni sami sabo. Prav tako pa poleg tega potrebujemo uh, trden socialni stemr. Tam pa moramo storiti še ogromno. Tudi jaz sem mnenja, da na tej tako bogati celini, kot je Evropa, je nespremljivo, da četrtina naših prebivalcev živi tam okoli a, eh, praga revščine. Ogromno moramo še storiti in mislim, da ste tudi eh, sami pokazali, kaj ste že naredili v Italiji. Kaj pa je prav tako izjemno pomembno? Sama metoda, ki jo uporabljamo. Kohezijska politika, ki jo nekateri opisujejo kot politika preteklosti, je pravzaprav instrument prihodnosti in ta teden je dokaz tega. Kohezijska politika je politika, kjer evropski, nacionalni in regionalni nivo sodelujejo, da se doseže konkretne cilje. To je edina politika, kjer smo ta a, to ravnovesje dosegli na tako dober način. Zato jo moramo zagovarjati, seveda ocenjevati, spremeniti po potrebi, ampak zlasti pa moramo zagotoviti, da bo kohezijska politika postala sredstvo, s katerim dosegamo cilje, ki smo se jih zastavili. In tu se moramo zavedati, da imamo na razpolago izredno orodje v obliki kohezijske politike. Ampak zato potreba, da se angažiramo vsi tudi na regionalni eh, a, regije. Imamo 760 evropskih poslancev, imamo predsednico komisije, predsednika a, e, sveta, a, imamo pa potem milijon izvoljenih predstavnikov na regionalni ravni, ki vsak dan delajo s temi izzivi. Samo predstavljate si, kaj bi lahko dosegli, če bi vse skupaj mobilizirali za to, da, doseže, da, so, za to, za to, da se doseže en konkreten uh, cilj. Mislim, da je to naša velika prednost in ta Evropski teden regij in mest je odličen, odlična priložnost za to, da nekako razširimo uh, to dinamiko po celi Evropi. Najlepša hvala, predsednik Lamberts. No, mislim, da smo začeli odlično zelo čustvene nagovore smo slišali glede tega, kaj spremeniti v prihodnosti in v Evropi. Predsednik Lamberts eh, je pozval vas vse, vse politike na lokalni in regionalni ravni, da eh, začnemo ukrepati in eden izmed načinov, kako to storiti, je tudi to, da se pridružite eh, zavezništvu za kohezijo. Zunaj ste videli tudi brošure, kjer boste lahko prebrali, kaj to zavezništvo je če si tega še niste pogledali, si preberite, kaj to je. Lahko si preberete tudi zgodbo na uh, Lloyd's Cohesion Alliance. Govorili pa smo tudi že o socialni koheziji in pojavilo se vprašanje trajnosti, trajnost, trajnostnosti in podnebnih sprememb. Tudi zato, ker je to tako ključno vprašanje, ne samo za politike, ampak kot je povedal podpredsednik Dobrev, za vse naše državljane. Nemogoče je ne pomisliti na trajnost v isti sapi, kot govorimo o solidarnosti. Vanson Šove je naš naslednji govornik, je župan mesta Ota v Franciji. Vanson, Vemo, da pred nami ni več kriza, ampak zares urgentna situacija in a, pred nami je velik izziv. Treba je omiliti podnebne spremembe na eni strani, zagotoviti pa kohezijo in solidarnost. Gospa Dobrev je povedala, da to. A, Ne bi, da tu ne bi smeli nabirati nekih točk v prid enega ali drugega argumenta. Ampak zanima me, kaj vi menite, bi lahko, kako bi lahko evropskim mestom in regijam pomagali, da se prilagodijo na podnebne spremembe. In zanima me, če po vaših izkušnjah menite, da počnemo dovolj. Ja, najlepša hvala, Floron, za to ogromno vprašanje. Uh, samo bom omenil samo en konkreten primer in pri tem nekako izhaja iz tega, kar je povedal predsednik odbora regije. Ko bi lahko storili več v sodelovanju z lokalnimi organi za boj proti podnebnim spremembam. Sam sem predsednik mesta, ki šteje 14 tisoč prebivalstv v Borgonji. In uh, kot ena tretjina uh, naših občin imamo tudi mi v lasti gozdove. 40 odstotkov evropske površine površin pokriva gost, gostov pa se sploh ne omenja v evropskih eh, pogodbah. Odbor regij počne izjemno pomembno delo v zvezi s tem. Vsakeč, ko se revidira strategija za to, da bi omenili, kako pomembna je uloga lokalnih predstavnikov in regij glede uh, eh, upravljena gozdov. Ampak sprašujem se, kako bi lahko omilili uh, podnebne spremembe in kako bi se lahko borili proti podnebnim spremembam in proti negativnim učinkom izgube biotske raznolikosti, ne da bi uh, upoštevali uh, politike na področju gozdov. Trenutno so države članice tiste, ki so pristojne za gozdarsko politiko in številne države članice gozdov ne upravljajo trajnostno. Kako bi lahko šli še dlje? To je tudi socialno vprašanje. Uh, v gozdarskem sektorju se pogosto izkorišča delavce gozdarje. Pogosto so to napoteni delavci, prihajajo iz drugih držav članic in delajo v zares nezavidljivih pogojih eh, na delovnih mestih, kjer eh, pač eh, naši državljani ne želijo več delati. Eh, ogromno je govora o oceanih, veliko se pogovarjamo tudi o amazonskem pragozdu, o evropskih gozdovih pa se ne pogovarjamo. Vprašanje je tudi, eh, kako transparentno se upravljajo danes kot državljan, zelo težko izveste, kako bodo upravljali z nekim zasebnim ali pa tudi javnim gozdom, ali bodo vse posekali ali bodo a, upravljali z gozdom na bolj trajnosten način, nemogoče je to izvedeti. Prav tako bomo zdaj imeli nov a, zeleni dogovor. Zato, da bi imeli več naložb za boje proti podnebnim spremembam, in gost je odličen a, primer, kjer bi lahko vlagali. Mi kupujemo vse skozi gozdove, zato da jih potem upravljamo, z njimi upravljamo na bolj trajnostni način, ampak mislim, da bi morali začeti ukrepati na evropski ravni tu, tudi v sodelovanju z lokalnimi politiki. Pač gozdovi morajo biti naložba, ampak morajo biti trajnostna naložba. Mislim, da lahko tu naredimo še veliko rak naprej. Ja, najlepša hvala vam so. Zdaj pa bi želela dati priložnost eh, dvema predstavnikoma iz odbora regij, ki bosta z nami delila svoje izkušnje, morda pa bodo imeli tudi vprašanja za naše tri predstavnike, ki prihajajo iz eh, inštitucij. Fernando López Mira bo prvi, izvolite besede vaša. Lepo pozdravljeni. Prvo kot prvo bi vam želel čestitati za to otvoritev kjer so mladi zelo dobro bili zastopani. Um, sam sem tudi najmlajši predsednik regije v Španiji, na to samo tako dogam. Eh, je pa jasno, da, naš, eh, da, na, da imajo podnebne spremembe na vse naše regije veliko posledic. Jaz prihajam iz Mursije, naprimer. In eh, podnebne spremembe povzročajo širjenje puščave, ampak to ni edina grožnja. Kot vemo, ZDA um, načrtuje nove tarife za naše gospodarstvo in to bo nov odarec za naša gospodarstva. Uh, iz Mursije uva, izvažamo uh, citruse, sere in tako naprej. Uh, zato bomo od evropskih inštitucij zahtevali, da uh, branijo naše interese. Evropska unija pa mora biti tudi zelo odločna eh, pri svoji politiki glede podnebnih sprememb. Južne regije imamo težave zrasti zaradi širjenja puščave, ampak to bo kmalo postala težava tudi v centralni in severni Evropi. Kot veste, je zaradi tega širjenja puščave um, prišlo do ogromnih poplav pred parimi tedni v Mursi, naprimer. In ta poplava je povzročila največ škode v Španiji, odkar pač zbiramo podatke, ni nikoli ni bilo več škode. Zdaj pričakujemo pomoč Evropske unije za najbolj prizadete osebe in pa najbolj prizadete sektorje, kot so naprimer turizem prosimo pa tudi za to, da se aktivira a, Evropski sklad za solidarnost, zato da bi odpravili posledice te naravne sreče in zato, da bi pomagali osebam, da zopet zaživijo normalno. Osebe morajo biti namreč v centru srčike evropskih politik regije morajo igrati ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe, tudi kar zadeva pač upravljanje ozemlja, gospodarsko gledano, prav tako pa moramo imeti za to potrebno infrastrukturo. Zagotoviti moramo več eh, solidarnosti. Zato bi se želel obrniti na vas in vas vprašati sledeče. Do kakšne mere bo Evropska unija zagotovila potrebna sredstva za boj proti podnebnim spremembam, zato da bi ustavili širjenje puščave in zato da bi zagotovili neka nadomestila, neka denarna sredstva za tiste, ki so bili prizadeti v primeru naravnih nesreč, kot so naprimer poplave, ki so udarili v naši regiji. Najlepša hvala zelo zanimivo, o tem velja premisliti. Zdaj pa bi se želela obrniti še na tretjega člana odbora regije, ki bo imel vprašanje za naše predstavnike inštitucij Frank Čekoni, ki je prav tako član odbora regiji iz Francije. Oui, merci. Un, un mot pour vous dire combien je suis. Ja, voilà. Veliko čast mi je, da eh, sodelujem na teme zasedanju, zasedanju Evrope, eh, konkretne Evrope, to je za nas eh, lokalne politike vedno zelo pomemben dogodek. Eh, strinjam se z Vansonom, gozdove je treba ohraniti, to je ključno, prepričan pa sem, da kar zadeva trajnostni razvoj, je treba imeti bolj globalno vizijo. To vključuje okolje, seveda, ampak tudi gospodarske in socialne parametre. Vse več evropejcev živi v mestih in ta trend se bo nadaljeval do leta 2050 in tudi dlje. Posledica tega pa je, da bo urbanizacija še bolj intenzivna. Več kot polovica mest ima težave zaradi podnebnih sprememb in v prihodnosti bo to ogroženo sam. Eden izmed eh, velikih izzevov, pred nami je, kako kohezijsko politiko soočiti se to podnebno krizo. Prilagoditi, prilagoditi se bomo morali. Kohezijska politika bo morala pri, pri, pomagati tudi pri doseganju teh ciljev glede prilagajanja na podnebne spremembe. Vprašanje zdaj, če bomo pač zavlačevali in kasneje plačali več, oziroma bomo že zdaj proaktivni in a, na daljši rok plačali nižji račun. Najlepša hvala, komisarka Bijankovska. Vam dam besedo najprej. Že skoraj prej ste pravzaprav odgovarjali na vprašanje le trajnosti v okviru prejšnje razprave. Izvolite. Ja, prepričana sem. da kar zadeva to vprašanje, ki smo ga začeli obravnavati na Evropski komisiji eh, že pred eh, kar nekaj časa. Skratka, mislim, da bo Evrops, naslednji evropski eh, proračun za naslednje obdobje drugačen od prejšnjega, za obdobje 2021-2027. Zelo daleč smo že prišli z evropskimi okoljskimi standardi, V prejšnjem programskem obdobju za kohezijsko politiko smo uh, uspeli znižati emisije CO2, -ja, manj odpadkov imamo, promovirali smo prila prilagajanje na zeleno infrastrukturo, to smo že dosegli. In uh, mislim, da to veste, zato ker ste vi tisti, ki izvajate te politike. No, novo pa je to, da se, so se državljani, da mislim, da so res začeli zavedati, da je to najbolj prioritetno vprašanje za Evropsko unijo. Tudi globalno, ampak eh, zlasti za Evropsko unijo. Naša bodoča predsednica je predlagala tudi, da bo pripravila ta nov zeleni dogovor v prvih treh mesecih eh, njenega mandata. Tako da bo to zares prioriteta. Kakšne politike lahko prečakujemo in kakšne ukrepe bomo imeli za to, da se odzovemo, da, da uporabimo to, to družbeno podporo, ki jo trenutno imamo. Zlasti mladi se na nas obračajo, pa ne samo mladi. Imeli bomo en eh, biljon evrov za financiranje tega prehoda na trajnostno gospodarstvo. Velike dele kohezijske politike bomo uporabljali za urbano agendo. Urbana agenda bo torej še močnejša. Imamo mesta različnih velikosti, ne samo velika, ampak tudi srednje velike in majhna mesta. Imajo um, veliko znanja in vedo, kako se boriti proti podnebnim spremembam. Nekdo je omenil tudi sklad za tranzicijo, za tiste, ki se bodo soočali z največjimi težavami. Z področja okoljske politike, ampak glede nečesa, pa se bomo morali pogovoriti, glede denarja. Nekateri menijo, da bo ta uh, prehodni sklad uh, dodan k proračunu, ki ga že imamo. Veste pa, v katerem svetu živimo, kmalo se bo zgodil Brexit. Uh, imamo določene države članice, ki ne želijo plačevati več v skupni evropski proračun. Tako da bo ta sklad za tranzicijo eno izmed orodij kohezijske politike. Ne vemo še, ampak eh, videti moramo, v katerem svetu živimo. Najprej pač se je treba začeti zavedati, da naši državljani želijo ta nov zeleni dogovor, želijo, da bi se evropske inštitucije pa evropski politiki ki borili za čistejši zrak, za podnebje, za gozdove, za prihodnost um, ljudi. O tem se pravzaprav pogovarjamo zdaj. Hkrati pa si moramo tudi razdeliti vere, ki jih imamo na zelo pameten način. Uh, imamo investicijski načrt, eh, kohezijsko politiko z močno urbano komponento in pa potem sklad za tranzicije za tiste, ki bodo rabili več pomoči v tem eh, prehodnem obdobju. Najlepša hvala, komisarika Bjankovska. Eh, predsednik Lambert, kakšno pa je vaše mnenje glede teh vprašanj trajnosti in podnebnih sprememb? Prihodnost sveta je odvisna od določenih sprememb, ki jih je treba izvesti. Trajnost je ključno vprašanje tu in treba je začeti ukrepati, ampak na inteligenten način. Zelo eh, zanimiva se mi zdi ta ideja predsednice van der Leyenove, da bo naredila načrt v stotih dneh. Odlično, ampak sami tam 50 let političnih izkušenj in mislim, da je prav, da smo zelo previdni pri uh, teh rokih. Ni dovolj, da sestavite načrt, eh, morate sestaviti ravno. Neko ravnotežje načrt, v katerem sodelujejo vsi. Zato pa je treba spremeniti ogromno. Uravnotežen načrt pa bo, poved, pa bo pomenil tudi, da moramo preučiti socialne razsežnosti tega problema. Nesmiselno je sprejemati neko okoljsko politiko, ki bo šla na škodo tistim, ki, že zdaj, ki se že zdaj ne prebijajo skozi mesec. Na koncu meseca jim je posebno vseeno za konec sveta tem ljudem. Ne smemo pozabiti kaj se dogaja v Franciji, naprimer s temi rumenimi jopiči. Skratka, pri tej politiki moramo. V to politiko moramo tudi vključiti socialne aspekte in uh, v pripravo vključiti vse, tudi lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti bodo v končni, fazi, v končni fazi izvajale to, o čemer se bomo odločili. Potrebujemo tudi neke zakonske standarde, seveda, ampak konkretno izvajanje uh, pa se bo dogajalo na lokalni ravni in regionalni ravni. In če jih ne bomo uspeli vključiti na primeren način, je tveganje ogromno. Prav tako pa vemo, da bomo potrebovali različne ukrepe za urbano okolje v primerjavi s podeželjem. To, to bo veliki ziv kohezijske politike. Prav tako pa bomo potrebovali dovolj sredstev. In pogosto, kot veste, se prijateljstvo konča, ko se, začne, ko se začnemo pogovarjati o denarju. Ampak o denarju se moramo pogovarjati, zavedati se moramo tudi, da smo na najbolj bogati celini na svetu. Obstaja na milijarde, na milijarde evrov, ki so na vrčevalnih računih za negativnimi obrestmi. In mislim, da lahko sprejmemo neke inteligentne rešitve, s katerimi bi ta denar sprostili, s katerimi bi ta denar začel delati v smeri nekih ekoloških rešitev. Ampak tu ne smemo um, zapasti v neko, kratko, v neko logiko kratkoročnih profitev, ampak staviti predvsem na dolgoročne, trajnostne rešitve. Mislim, da eh, imamo tu ogromno potencijala. In kohezijska politika bo uh, zopet eh, in še enkrat tu odlično, uh, odličen instrument, kako doseči spremembe. Ja, hvala, gospod Dobrev. Omenili ste že, kako bi želeli povezati kohezijo s trajnostjo. Vsi naši govorniki, tudi predsednik Lambert, so vzpostavili zelo jasno povezavo med tema dvema področjama. Ja, slišala sem vaša vprašanja bo parlament dovolj močen, bodo eh, ministri na svetu dovolj pogumni, so razumeli, kako pomembne odločitve moramo sprejeti v zelo bližnji prihodnosti. Razumem vaše skrbi. To je pravzaprav paradoks moderne demokratične politike. In sicer imamo kratke politične mandate, in dolgoročne globalne cilje. To je konflikt. Vsak politik je v to vrstnem konfliktu in tudi v preteklosti so nas skrbele podnebne spremembe, ampak politiki niso bili dovolj pogumni za to, da bi sprejeli dolgoročne rešitve, s katerimi bi škodili svojimi, svoji politični karieri. Jaz sem optimistična, nisem naivna ampak sem optimističen. Mislim, da se nekaj spremenja na svetu. Tudi v svetu politike se veliko spremenja. Torej, Naprimer, Greta Thunberg je spodbudila več milijone mladih, da demonstrirajo vsak petek. Tudi javno mnenje se spremenja. In to, kar bi želela povedati svojim kolegom, poslancem, iz parlamenta in pa ministrom iz sveta, da se ustvarja neka nova dinamika za spremembe in vaše kratkoročne odločitve bodo, oziroma vaša pač kratkoročna politična karjera bo odvisna tudi od dolgoročnih odločitev, ki bo se sprejemali glede podnebnih eh, sprememb in tako naprej. Vem, da to ni preprosto. Parlament je predlagal, da bi prepovedali kakršnokoli a, eh, pomoč iz skladov za projekte, kjer se uporabljajo fosilna goriva. Odlično, jaz se s tem posem strinjam. Ampak eh, srednje in vzhodne evropske države tam pač uporabljajo več fosilnih eh, eh, goriv kot ostala Evropa. To pomeni, da bo to vrstna prepoved imela največ posledic v vzhodni in centralni Evropi. In tu smo že pri prvi temi, solidarnost. Ko govorimo o zeleni politiki in ko govorimo o boju proti podnebnim spremembam, ne govorimo samo o vem, solarni energiji ali pa gozdarstvu ali pa tem, kako zmanjšati eh, količino odpadkov. To so vsa zelo pomembna vprašanja. Ne, ampak mislim, da moramo razumeti, da se igra ne spreminja samo na ulicah, ampak tudi v politiki. Ta zelena politika je zelo kompleksna, tu vključuje makrogospodarske eh, spremembe in pa, spremin, in pa spremembo razmišljanja, potrebujemo strukturne spremembe tudi v družbi in eh, novo industrijsko politiko, zeleno industrijsko politiko. In to je tudi socialno inkluzivna agenda. V končni fazi bomo morali vsi iz te bitke uh, iziti močnejši in pa združenejši, kot pa smo zdaj. Kot uh, sem že povedala na začetku, sem optimistična, ne naivna, ampak optimistična. Mislim, da vsi čutimo, kakšna je naša naloga in dožnost. Hvala. No, zdaj pa se bomo svet obrnili nazaj k vam. Kaj menite vi? Še eno vprašanje na slajdu bomo imeli. Uh, prosim, da se vrnete na slido.com. Kaj menite? Je Evropska komisija dovolj ambiciozna glede podnebnih ukrepov? Odgovor, na odgovor lahko odgovorite z da ali ne. Okay, so after a very, very clear start, the, the no voters were faster than the yes voters. Tisti, ki ste glasovali za ne, so bili malce hitrejši, so malce hitrejši glasovali kot tisti, ki so glasovali za da. Rezultat pa je zdaj 60 proti 40. 60 odstotkov vas meni, da Evropska komisija ne počne dovolj in to verjetno izvira iz dejstva, da vi počnete ogromno na lokalni ravni, ampak da ste verjetno tudi mnenja, da potrebujete tu več podpore. Če želite zadeve izvesti na lokalni ravni, pa se morajo angažirati tudi vaši voljivci, vaši državljani. In zanima me, v kakšni meri se vaši državljani zavedajo, kaj se dogaja na evropski ravni. Uh, kako pomembna se jim zdijo ta evropska vprašanja in kako jim to približati. Zato bi se želela obrniti na Mijo Esklino Fingerus, našo uh, četrto panelisko, ki je mestna svetnica iz Finske. Slišali ste o projektu, kjer so mali evropski držav, mladi evropski državljani bili vključeni v evro, izvajanje evropskih projektov. Ampak zanima me, ali evropejci dovolj poznajo evropsko politiko in kaj bi lahko storili za to, da bi državljane bolje povezali z Evropo. Ja, prav, najlepša hvala. Sama sem, tudi, sama sem podobno navdušena kot Laura. Zdaj vidite, kako navdušeni smo Finci v primerjavi z Italijani. Imam eh, zapiske s sabo, prihajam iz uh, regije Severna Savonija. In skratka, zato da se ne bi izgubila, sem sabo, sabo prinesla te zapiske. Uh, Sama sem bila vključena v ta projekt eh, za kreativnost in poskušali smo eh, najti nove inovativne platforme, preko katerih smo želeli zagotoviti, da bi več mladih se vključilo v proces eh, sprejemanja političnih odločitev. Želimo, da si ljudje predstavljajo, kakšna bi bila boljša priložnost, ne, da samo, ne samo, da so pač pesimistični in se sprijaznijo s tem, kar je. Vemo, da je politika pač eh, lahko počasen proces, vir frustracij včasih. Ampak eh, zanima me, koliko tisočletnikov imamo, koliko milenicov je z nami tukaj. Prosim, da dvignite roke od leta 98 in naprej in kasneje ste bili ženi. Younger, yeah. Ja. Ja, nekateri se počutijo zelo mladi tam nazade. Ja, tudi jaz sem bila presenečena, ko sem izvedela, da sem jaz tudi milenic, čeprav mi Google pravi, da mi ta beseda ni všeč. Ampak naše razumevanje kohezije se odvija tu v nekem mehurčku, ki bo verjetno počil v naslednji generaciji razmisliti moramo zlasti o tem, kako vključiti eh, na, našo mlajšo generacijo v postopek sprejemanja odločitev, kako zagotoviti, da se bodo nekako pre, pre, prepoznali v teh procesih, da bodo imeli nek a, eh, vpliv. Populizem a, eh, bo zlomil naš a, politični sistem, če starega načina ne bomo nekako povezali z novim načinom sprejemanja odločitev. demokracija je počasna in zato stabilna in včasih je na ta način dobro sprejemati odločitev, ampak eh, v svetu mladih se pa vse odzvija izjemno hitro. Način komunikacije se je spremenil in prilagoditi se moramo tudi na njihovo vprašanje, kako združiti staro z novim. Eh, torej, z mojega stališča je naš sistem v nevarnosti. V nevarnosti da se iztrošične bomo rešili tega problema, kaj ti mladi želijo vplivati, želijo imeti nek vpliv, želijo prispevati k spremembam in zato potrebujemo ta zeleni dogovor, Green Deal in če pri tem ne gre za mlade, pri čem potem gre? Mi smo tu zaradi jutrišnjega dne. Tako da mislim, da je tudi zelo relevantno zastaviti si vprašanje, ali kohezija, kot jo razumemo danes, ostaja relevantna za mlade Najpomembnejše namreč je, da oni sami dojamejo, da so sestavni del tega mirovnega projekta, ki mu pravimo Evropska unija, in njih moramo spraviti nekako na našo stran, da bodo vodili in oblikovali njihovo Evropo. In tu podarjam njihovo Evropo, ne to tisto našo, ki smo jo mi zgradili in katere pravile smo mi vzpostavili. Na nas je, da jim prisluhnemo, da jim omogočimo komunikacijo. In vsi moramo razmišljati izven ustaljenih okvirjev, ali sploh ne razmišljati o okvirjih in razmisliti o tem, kaj bi kohezijska politika bila, kaj bi Evropa bila, če bi mladim prepuščali odločene. In to je nekaj, kar želimo poudariti in kjer želimo najti odgovore za naš projekt. Hvala. Hvala lepa, Mija. Zdaj pa bi se rada vrnila k nekaterim našim članom odbora regi in eh, prisluhniti nekaterim stališčem iz občinstva in potem zopet prišli na panel. Rob Junkman z Nizozemske bi rad z nami delil svoje mnenje. Izvolite. Hvala lepa, Florence. Govoril bom eh, nizozemsko. No, spoštovani udeleženci panela, spoštovana, spoštovana občinstvo, najprej čestitke za to, da ste uspeli sestaviti tako mlad panel s tako mladimi politiki. Če želimo namreč Evropo približati našim državljanom, potem je tučnega pomena, da imamo jasno, kvalitetno agendo. In komisija in parlament sta tista, ki sta za to zadolžena. Pomembno je, da so naše usmeritve jasne. Naprimer, ko je govora o zakonodaji, se človek pogosto sprašuje, ali je res potrebno vse urejati na evropski ravni. Če pogledamo direktivo o storitvah, se lahko vprašamo, ali je ta dejansko sploh kakorkoli pomagala povprečnemu evropejcu ali pa pomeni zgolj ogromno dodatnega dela. Mislim, da se moramo nazaj vrniti na raven lokalnih skupnosti in regij v Evropi. Mislim, da smo šli predaleč v naših poskusih vse regulirati na najvišji ravni. Dejstvo je, da ne moreš na lokalni ravni urejati področje kakovosti zraka, to je jasno, ampak če imamo nek sir, ki se proizvaja lokalno v Friziji in se ga ne izvaža, ali res mora Evropska unija v to posegati. Subsidijarnost mislim, da mora biti naš vodilno načelo in to pomeni, da naj se odločitve sprejemajo na najnižji možni ravni, da se torej odločitve sprejemajo lokalno tam, kjer je to možno, potem regionalno, potem nacionalno in le v zadnji inštanci na evropski ravni. Evropo želimo približati državljanom in tu želi ravno odbor regij igrati ključno ulogo. Pomen lokalnega sprejemanja odločitev je izredno pomemben. Ljudje bolj zaupajo tem odločitvam. Tu smo prisluhnili izkušnjam iz različnih evropskih eh, mest, eh, od Firenze do Kopja in uh, še posod vmes. Tako da, zdi se, da je neka utopija, da je vse možno regulirati na najvišji ravni, ampak mislim, da moramo sprejeti subsidijarnost kot naše vodilno načelo in odločitve sprejemati čim bliže državljanom. Hvala, gospod Jonkman. Tako, kot vidite, smo se sedaj malce preselili v sorodno temo subsidijarnosti, ampak tudi to je nekaj, kar ima vpliv in nacionalne odločitve vsekakor utegnejo imeti učinek na EU kot celoto. In s tem se obračam na našo zadnjo panelistko, Kerstin Kerik iz Višavskega sveta v Združenem kraljestvu. Pred tremi leti, in verjetno ste uganili, o čem vas bom spraševala, pred tremi leti je večina v Združenem kraljestvu glasovala za Brexit, Škotska pač ne. In Evropska unija nosi odgovornost za rezultat tega glasovanja. Kje smo torej storili napako v našem komuniciranju z državljani? Kako nam je uspelo, da so naredili ta korak v stran? Ja, hvala lepa. Spregovorili sem v enem od škotskih nacionalnih jezikov v galščini. Ne le, da imamo tudi svoj jezik, imamo eh, tudi drugačen, eh, drugačno mnenje. Želimo ostati del EU. Žal, Združeno kraljestvo kot celota ni glasovala za in meni se zdi, da je ključno vprašanje ravno to, da imamo praktično nepreverjen vpliv družbenih omrežij in eh, drugih omrežij in medijev na naš ljudi. Ključna sporočila so sporočila populizma in kot smo že slišali, je to res eh, strahovita situacija. Menim, da državljani Škotske niso pod eh, manjšim vplivom masovnih medijev. Mislim, da imamo veliko srečo na Škotskem, da od leta 1999, ko je bil ponovno sklican Škotski parlament, uživamo mm, predvsem eh, levo-sredinske vlade, ki prikazujejo pozitivno, angažirano, sliko EU, sliko EU, ki je predana kohezivnim ciljem in marginalizirane skupine na škotskem se počutijo bolj vključene kot v preostalih delih Združenega kraljestva, zahvaljujoč tudi Evropskemu socialnemu skladu. In s tem prehajam na vaše vprašanje, Florence, in sicer, kaj bi EU lahko bila storila bolje. Vse vlade, vse oblasti na vseh ravneh se morajo pač začeti drugače pogovarjati s svojimi državljani star način preprosto ne funkcionira več. In, uh, ogromno denarja, ogromno zelo strašljivih sporočil je, proti katerim se moramo boriti in uh, mislim, da moramo državljanom jasno različiti, kaj pomeni biti državljan EU. Kaj tiče, vprašate kogarkoli, ki je glasoval proti, uh, Hm, boste videli, ne ve niti ene zadeve o Evropskem socialnem skladu ali o kohezijski politiki. To pač ni nekaj, kar jim je bilo razloženo, ne počutijo se vključene, počutijo se marginalizirane. Realnost za me in za nas vse pa je takšna. Stopiti moramo v stik z najbolj ranljivimi v vseh naših družbah. Moramo znati govoriti z ljudmi na pomenljiv, angažiran način in razumeti moramo, kateri del tega, te sestavljanke, ki jo predstavlja EU, so ti ljudje, kajti vsi smo sestavni del te sestavljanke in vsi delčki morajo iti naprej. Hvala. Še en prispevek izmed občinstva. Sedaj se obračam na še zadnjega člana občinstva odbora regij za ta del našega dosedanja, gospod Karl von Lowe. Hvala lepa, tudi jaz bi spregovoril nizozemsko. Spoštovani panelisti, spoštovani udeleženci, danes smo prisluhnili številnim zelo zanimivim izjavam. Vi ste voditelji prihodnosti in tako kot mi, ste tudi vi aktivni na lokalni ravni. Vi ste tisti, ki ste bližji državljanom, vi ste bližji voljivcem in vi veste, kakšna je situacija na terenu. Nova Evropska komisija, nov Evropski parlament, vsi potrebujejo bolj vključujoč pristop k lokalnim in regionalnim oblastem in tudi državljanom. Potrebujemo nek pristop, ki bo šel od spode na vzgor. Tu ne gre za to, da usiljujemo kakršnekoli politike od zgoraj na vzdolj, da te politike usiljujemo lokalnim oblastem in državljanom, potrebujemo pristop, ki bo šel od spode na vzgor. Za nas je namreč zelo pomembno, da naše državljane vedno znova spomnimo in opomnimo, da številni državljani, številni poslanci v Evropskem parlamentu, številni politiki na evropski ravni začenjajo in so začeli svojo politično kariero na lokalni ravni. Uh, Evropska komisija, ki se zdaj, ki zdaj zaključuje svoj mandat, je v delovni skupini za subsidijarnost izpostavila pomen aktivne politike subsidijarnosti. Vprašanje torej je, na kakšni ravni naj se sprejemajo odločitve, ki so v interesu naših državljanov. To velja za socialne vidike, za kulturo, za izobraževanje. Prejšnji teden, tekom enega od zaslišanj, v tem primeru komisarja, kandidata za komisarja Ševčoviča, smo slišali hvaležnost, ki jo je izrazil za delo, ki ga upravlja Evropski odbor regij. Omenil je tudi, kako zelo pomembno je sodelovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. In moje vprašanje danes je torej, kakšna je prihodnost za novo, novo imenovano komisijo za ta nov sklic parlamenta, kako bodo sodelovali z regionalnimi in lokalnimi oblastmi, da bomo izboljšali uveljavljanje načela subsidijarnosti na vseh ravneh. Kako bo torej to izgledalo predvsem eh, v regijah s posebnimi pooblastili, kot je naprimer moja regija Flandrija v Belgiji. Hvala lepa, zdaj se torej ponovno obračam na naše predstavnike institucij. Slišali ste vsa vprašanja, slišali ste pripombe, vemo, da je za nami nekaj neuspehov, kar zadeva angažiranje državljanov, slišali smo že nekaj besed o subsidijarnosti. Predsednik Lamberts, po vašem mnenju, kako v odboru regij potekajo zadeve? Ja, Če bi morali oblikovati stališče odbora regij, potem mislim, da sta tu dve zadevi, ki sta sestavni del DNK-ja naše institucije. Najprej kohezija, o tem smo veliko govorili, in kot drugo subsidijarnost. Subsidijarnost, torej ta zelo starodaven, zelo pomemben koncept, ki preprosto pomeni to, da je treba odločitve sprejemati čim bliže državljanom in državljankam in da je potrebno poskusiti omogočiti jim čim večjo stopnjo participacije pri odločanju, predstavlja pomembno načelo, ampak vseeno se v realnosti stvari odbijo drugače, celo v Evropi. Evropa namreč je imela zelo pogosto to skušnjavo, da je preveč stvari urejala preveč podrobno. Zato je treba jasno odločiti se, kaj bomo urejali na evropski ravni, kaj na nacionalni ravni in kaj na regionalni ali lokalni ravni. V prvi vrsti pa si moramo zastaviti vprašanje, s kakšno gostoto naj stvari urejamo, kajti marsikaj je potrebno urejati okvirno na, na, na najvišji ravni, detajle pa je potrebno urediti na lokalni ravni, naprimer. Nedavno sem imel pogovor z novo imenovano predsednico komisije, gospod Van der Leyen, ki je zelo spontano na začetku našega pogovora povedala nekaj o svojih izkušnjah, ki jih je imela na lokalni ravni v neki od občin v Nižji Saški in potem tudi kot ministrica v regionalni vladi. No in eh, to se mi zdi pomembno, namreč povdarila je pomen lokalnih skupnosti pri evropskem odločanju. In subsidijarnost mislim, da predstavlja nekaj zelo pomembnega in zelo me veseli, da smo z dosedanjo komisijo uspeli intenzivno sodelovati v namenski skupini za subsidijarnost. Zaključki so jasni, razvili smo koncept aktivne subsidijarnosti, treba bo še jasno ugotoviti, kaj to točno pomeni, ampak dejstvo je, da tu ne bo šlo za enostavno igrico z eh, zelenimi, rumenimi, rdečimi kartoni. Treba bo biti bistveno bolj proaktiven in še zelo konkretno naj povem. Za me bo subsidijarnost predstavljala velik uspeh še leta krat, ko bo možno tudi lokalne skupnosti vključiti v zaključek evropskega procesa odločanja. Govorimo o trialogih. Vem, da bo Evropski svet in Evropski parlament, da bosta oba izredno nadušena v narekovajih nad uh, to mojo idejo. Ampak eh, uveljavljati subsidijarnost le na začetku, ko komisija nek dokument predlaga, ni dovolj. Ne, treba je to subsidijarnost vleči vse do konca, čeprav se to nikakor ne zdi enostavno. Hvala lepa, predsednik Lamberts, podpredsednica Dobrev. Ja, veliko vprašanj smo slišali časa, mislim, da imamo bolj malo. Lahko pa vam vsekakor zagotovim, da v meni vsekakor lahko vidite jasnega partnerja za močno lokalno politiko. Kot sem dejala na začetku, evropska sredstva, evropske sklade je potrebno pripeljati čim bliže evropskim državljanom. Ampak ker imamo bolj malo časa, naj spregovorim na kratko še o komunikaciji. No, uh, komunikacij tudi v kontekstu brexita. Dejali smo, da so podnebne spremembe nekaj, proti čemer se moramo boriti globalno skupaj. Tu pa je še en izziv. Rečemo, rečemo mu pa dezinformacije in lažne novice. In to mislim, da je eden največjih problemov, ena največjih grožen za evropsko integriteto. Nekdo, ki je živel v Združenem kraljestvu, mislim, da lahko o tem uh, veliko pove in sama prihajam iz Mačarske in prav tako velim veliko o tem, kaj pomenijo lažne novice. In to pomeni, da moramo imeti bistveno močnejša orodja za boj proti lažnim novicam in dezinformacijam. In želel bi si, da nova komisija, nov parlament imata oba več avtoritete, več politične odločnosti za boj proti tem pojavom. In vidim dvoje. Kot prvo, zelo jasno politično sporočilnost komisije in parlamenta potrebujemo. Drug najboljši način, boriti se, kako boriti se proti dezinformacijam in eh, lažnim novicam, pa je ravno lokalna raven. Vi ste tisti, ki imate največjo moč na lokalni ravni. In to pomeni, da moramo imeti neke vrste skupno agendo, skupen projekt, da skupaj z vsemi skoraj da milijon lokalnimi odločevalci v občinah in regijah, skupaj odločamo, kaj storiti. In zelo me veseli, da imamo programe za mlade, za njihovo izobraževanje, za komuniciranje z njimi, za vključevanje jih v evropsko odločanje, ampak naj vas vendarle opozorim na naslednji pojav. Številke okrog Brexita kažejo naslednje. Mladi so bili tisti, ki jih lažne novice niso zavedle. Mladi so večinoma glasovali za Evropo. Starejši na podeželju, oni pa so bili tisti, na katere je najbolj vplivalo to, kar se je dogajalo na družbenih omrežjih eh, v kontekstu kampanje dezinformacij. Tako da sporočilo za mlade, naučite svoje detke in babice, komu naj zaupajo in komu ne. Ker ti mladi znajo bistveno bolje razlikovati med uh, lažnimi in pravimi novicami kot starejši. Tako da druga naloga, ki jo imamo na evropski, uh, nacionalni in lokalni ravni, je vsekakor boj proti lažnim novicam in dezinformacijam, kajti to bo sicer uničilo naše države in verjemite, vemo, o čem govorim. Vsekakor naloga za naše milenice. Komisarka Bjenkovska. Vsekakor naloga za milenice, kajti kot smo slišali in eh, zelo me veseli to, kar ste dejali, namreč naloga milenicev je komunicirati, sporočati, to drži in če se lotim komunikacije najprej, potem pa bi se lotile tudi vprašanje subsidijarnosti, kajti tudi o tem moram povedati par besed. Torej, lahko samo ponovim, To vsekakor je naša odgovornost. Na frontni črti vsi zdaj s prstom kaže na novo komisijo, na nov parlament, ampak naj povem, da smo opravili kar dobro delo v zadnjih petih letih. Mi kot Evropska komisija smo imeli na stotine državljanskih dialogov na različnih ravneh eh, v Evropi, v zelo lokalnem okolju, kjer smo se pogovarjali o temah, ki so v naši pristojnosti. In ko že govorimo o komunikaciji, ja, lažne novice. Imamo morda potrebo po zakonodaji na tem področju in s tem smo že začeli. Mislim, da imamo dobro podlago za prihodnje delo novega sklica parlamenta in nove komisije. Seveda pa se svet okrog nas spreminja bistveno hitreje kot v preteklosti in zato vedno znova skušamo nadoknaditi zamujeno. In to je eden od naših problemov. To je tudi razlog, zakaj ta komisija ni želela biti vključena v preveč zakonodaje. Nismo želeli dodajati nove zakonodaje, že obstoječi. Imeli smo pravilo, za vsak nov predlog moramo enega starega odpraviti. In predvsem na področju notranjega trga potrebujemo eno novo pravilo in potem 27 starih pravil odpraviti. Na ta način bi bilo življenje naših državljanov bistveno enostavnejše. Kajti vemo, o čem govorim. In nekče mi ne more reči, da sem centralistično usmerjen, kajti jaz sem bila tista, ki je decentralizirala evropska sredstva v, na polskem. Večina sredstev sedaj upravljajo regije. Upam, da se ta odločitev ne bo spremenila v prihodnje, ampak eh, to je nekaj, kar kaže, kako z regionalnimi oblastmi poskrbeti za evropska sredstva. Vsaka regija, vsako mesto, vsaka eh, občina, vsaka vas ima odgovornost komunicirati. In eh, s takšnimi srečni, kot je današnji, lahko dejansko ugotovimo, kakšne so prioritete in v katero smer morajo iti odločitve na najvišji ravni v Bruslju. Vem, da je na regionalni ravni in sama še vedno prihajam iz regije, še vedno prihajam iz eh, malega mesta, vem, da so bruslske odločitve zelo, zelo daleč stran. In vi ste kontaktne točke, vi ste tisti, ki lahko komunicirate, vi ste tisti, ki resnično lahko te odločitve sporočate svojim državljanom, ljudem, s katerimi živite. To, je nekaj, kar je izrednega pomena, kajti nihče sicer v odhajajoči komisiji in tudi v prihodnji ne, nihče si ne želi centralizacije na evropski ravni. Smo Evropa različnih držav, različnih narodov, različnih mest, regij. To je lepota Evrope in to je tisto, kar želimo ohraniti. Ampak seveda, nekaj nas pa druži in nekaj nas drži skupaj. Vrednote, solidarnost kohezijska politika. In eh, mislim, da imamo marsikaj, kar nam je zelo, zelo skupnega in mislim, da moramo vsi skupaj jasno komunicirati z ljudmi. Vem, da je dan danes to bistveno teže, kot je bilo pred petimi, desetimi leti zaradi eh, masovnih eh, načinov komuniciranja, ki prihajajo z vseh strani. Ne vemo, kaj drži, kaj ne, kaj eh, je resnica, kaj so lažne novice. Ampak zopet, naša odgovornost je komunicirati. In subsidijarnost, seveda, je najpomembnejših, ena najpomembnejših lastnosti Evropske unije in upam tudi za nacionalne vlade to velja. Vi ste tisti, ki najbolje veste, kaj drži, kaj je prav. Le na lokalni, regionalni ravni veste, kaj je najboljše za ljudi na tej ravni. Ne moremo si predstavljati, da bi se vse odločitve sprejemale recimo na nacionalni ravni in nič na občinski ravni. In to mora veljati za vse politike. Hvala lepa tako, zdaj pa prisluhnimo zopet temu, kaj vi mislite, kje je najboljši pristop. Torej, še enkrat poskusimo z orodjem slajdov, slajdov.com. Kdo torej menite, najbolje lahko komunicira o EU, kdo lahko najbolje povezuje EU s svojimi državljani. Je to Evropska komisija, so to evropski poslanci, so to nacionalne vlade, so to lokalne in regionalne oblasti. je to civilna družba, so to morda drugi akteri, slišali smo naprimer že o medijih. No, mislim, da tudi če čakamo še ne vem koliko časa, je slika jasna. No, to breme ste sami prevzeli nase. Slišali smo že kar nekaj pozivov k ukrepanju in upamo, da boste ravno ta teden dobili ta material, ki ga potrebujete, zato da to nalogo tudi izpolnite. Tako, sedaj bomo počasi zaključili. Rad bi dala še po eno minuto vsakemu izmed naših panelistov za zaključni komentar, zaključno misel, nekaj, kar ste pozabili povedati, nekaj, kar ste eh, razumeli kot. Eh, zaključek naše razprave in zdaj začnimo z Kerstin. Ja, vse, o čemer smo govorili danes popovdne, izhaja iz koncepta upanja. In mislim, da je kar veliko naših državljanov širom Evrope, še posebej v Združenem kraljestvu, še posebej na Škotskem, ki v tem trenutku nimajo prav velikega upanja. In mislim, da je odgovornost nas vseh, da to sporočilo socialne kohezivnosti in solidarnosti vrnemo v ospredje to sporočilo ljubezni in prijateljstva. Mislim, da je to naloga nas, voditeljev v naših regijah in da sprožimo bolj pozitivna sporočila. Vanso, kako bi ti zaključil? Ja, nekako bi se odzval na to, kar je bilo rečeno glede podnebnih sprememb, ki, na katero gledamo skozi prizmo mesta ampak eh, na podeželju je vsekako še veliko prebivalstva in ravno na podeželju je populizem najbolj na pohodu. V Franciji trenutno v kinematografih vrtijo film o samomoru eh, eh, nekega kmeta, ki je velika uspešnica in mislim, da moramo vsekakor upoštevati to, kar se dogaja na našem podeželju, ker to je ključ do prehoda v podnebno bolj neutralno družbo. In niti enkrat danes, naprimer, nismo govorili o naši politični pripadnosti in to mislim, da krasno kaže, kako na lokalni ravni, na občinski ravni, mar se kdo spohni član neke politične stranke, Eh, rešitve ne iščemo v ideoloških nasprotjih, ampak eh, rešitve iščemo v našem modelu družbe, eh, kot je dejal predsednik Lamberts. Iščemo to, kar želimo storiti, to, kar znamo skupaj narediti in da čim prej pridemo do teh rešitev z denarjem, ki ga potrebujemo. Podpredsednica Dobrev, kakšna bi bila vaša zaključna misel? misel? Ja, naj vam povem kratko zgodbico. Imela sem starega profesorja političnih ved na univerzi in rekel, da imamo dve vrste politikov. Tiste, ki so abstraktni politiki, ki sedijo v parlamentih, in potem imamo konkretne politike, ki sedijo v občinah. Oni so tisti, ki se vsak dan srečujejo z ljudmi, s konkretnimi ljudmi. Tisti v parlamentu se ukvarjajo le z abstraktnimi številkami in zakonodajo. In v njegovem primeru mislim, da je šlo tudi za neko vprašanje preferenc. Jasno je, kdo mu je bil bolj všeč, ampak lahko vam zagotovim z moje strine kot podpredsednica, ki sem odgovorna za sodelovanje z odborom regi, za vas predstavlja močnega partnerja. Pripričana sem, da dobra evropska zakonodaja ne obstaja brez prispevka in nadzora strani konkretnih politikov, ki imajo opravka z vsakodnevnimi težavami ljudmi. Tako da z veseljem stopite v stik z menoj in eh, z veseljem zastavite vprašanje ali pa se pritožite, če kaj eh, ne gre tako, kot bi moralo. Hvala, Mija. Ja, v bistvu mislim, da je ena najboljših zadev danes eh, ravno ta, da smo tu v srču Evrope, ampak zdi se, da ni to osrčje Evrope, ali smo mi osrčje Evrope pripeljali sem. Na nas je in mi smo tisti, ki smo Evropska unija in naš odziv je tisti, ki bo lahko poskrbel za to, da bo Evropa postala boljši kraj, da bomo komunicirali in da bomo ljudi lahko vključili v ta socialno vključujoč projekt, kateri na ta način bomo močnejši. Hvala lepa. Ja, najprej bi se rad eh, vsem zahvalil, predvsem eh, avtorjem in organizatorjem te pobude, ki ponuja možnost nam na lokalni ravni, da predstavljamo svoja stališča. Obenem pa to kaže tudi na to, da evropske institucije niso preplašene, se ne bojijo tega našega glasu. Rad bi se dotaknil tudi tega, kar je povedal gospod Jong, pa nekaj je povedal uh, predsednik odbora regije. Mislim, da moramo najti pravo mejo eh, v smislu, v kaj posegati z zakonodajo z centralne ravni. Kajti razmišljam, da bomo iz 28 držav ustvarili eno samo družbo, ki bo razmišljalo enako z enakimi potrebami, to je napaka, to, to preprosto ne bo funkcioniralo. Treba vedeti, kaj moramo poskušati reševati na lokalni ravni, kaj pa poskušati reševati na centralni ravni, da ne mešamo stvari, ki jih ni potrebno mešati. Komisarka Binkovska, kakšna bi bila vaša zaključna misel? Ja, globoko sem prepričana, da tako kot evropski notranji trg potrebuje močno kohezivnost, enako tudi Evropa kot celota potrebuje močne regije, državljane, močne lokalne oblasti in to mislim, da je nekaj, kar je lepota Evrope, da se lahko o teh zadevah pogovarjamo na tovrstnih dogodkih, kakršen je današnji. In v svojem prejšnjem nagovoru sem pozabila omeniti še tole. Namreč odbor regi ima zelo dobro pobudo, ki se imenuje RegHub, gre za nekakšno vozlišče za komunikacijo z regijami, lokalnimi oblastmi, z Evropskim parlamentom o tem, kaj se dogaja. Ali je ta in ta zakonodajna pobuda resnično potrebna na terenu in eh, kar nekaj zelo zanimivih poročil je že vzniknilo iz tega in mislim, da je to zelo koristen primer tega, kako lahko obravnavamo našo prihodnost in prihodnost dela Evropske komisije o teh različnih temah. In zadnje sporočilo, vi ste Evropa, vi ste tisti, ki morate stopiti v stik z ljudmi. To je tisto, kar predstavlja vašo največjo odgovornost. Nihče ne želi ustvarjati Evrope, ki ni diverzificirana. Nihče nima za cilj imeti Evrope, ki bo uniformirana. Ne, želimo Evropo z vsemi svojimi razlikami, z vsemi različnimi stališčami, moramo se pogovarjati, ampak ob enotnem razumevanju temeljne ideje, da želimo biti skupaj. To je tisto, kar je bistvo. Torej, krovna ideja je, želimo biti skupaj, želimo biti v Evropski uniji, skupaj z vso našo raznolikostjo in to mislim, da je nekaj, kar bi lahko dobro funkcioniralo tudi z vsemi milenici, kajti mislim, da oni vse to razumejo in če bi mi znali to bolje razume, razložiti, bi takoj videli, kje so koristi. Brez EU ne bi bilo niti programov, kakršen je Erasmus, če vzamemo najbolj enostavno zdevo. To je lepota Evrope in to moramo ohraniti. Obenem pa moramo to tudi jasno ljudem razložiti. To mislim, da je največji izziv za vse nas. Hvala. Hvala, komisarka Binkovska. Laura, vi ste začeli, pa še sklenimo krok na ta način, da damo vam besedo, preden damo zaključno besedo še predsedniku Lambercu. Ja, popolnoma se strinjam s tem, kar je bilo rečeno zdaj v zaključku. Eno glavih glavnih bogastv EU je naša raznolikost, obenem pa sem tudi prepričana, da se soočamo s tako ogromnimi izzivi, ki bodo popolnoma spremenili svet, ne le z okoljskega vidika, ampak tudi z gospodarskega, družbenega vidika. Kaj bo, ne vemo, kako to bo, tudi ne vemo. Dejstvo pa je, da bo to popolnoma drugačno od tistega, kar je bilo do sedaj. Zdaj, vseeno je, ali bo to bolje, slabše, dejstvo je, da, da bo. In zato mislim, da moramo biti močnejši in pogumnejši pri globalnem razmišljanju in lokalnem ukrepanju. To je svetovno znana maksima. Dejstvo je, da moramo biti bolj medsebojno povezani in to pomeni, da moramo spremeniti tudi družbeni sistem v tej uniji. Kajti tu ne gre zgolj za socialne službe in za zdravstvo, čeprav je to zelo pomembno. To gre za tudi izobraževanje, za vzgojo, za minimalne plače celo, za iskanje zaposlitev, e, tu gre za oskrbo starejših. Skratka, mi bomo imeli Evropsko unijo, v kateri bo za vsakega starega 30 let vsaj tri osebe stare 85, tako da mislim, da to kaže na zelo visoko kakovost življenja, ampak to pomeni tudi, da moramo spremeniti našo perspektivo, če hočemo lotiti podnebnih sprememb. In ne gre za vprašanje, ali hočemo, ampak moramo, želimo se soočiti s podnebnimi spremembami in zato moramo imeti to moč, da se pogovorimo o novem družbenem redu. In veseli me, da se s tem vsi strinjamo, če tudi z drugačnimi stališči in. Uh, če mi, ki vodimo naša mesta, naše regije, če bomo s svojimi rokami delali povezano s srcem in glavo, potem bomo dosegli dobre rezultate, sicer ne. In tega si nikakor ne želimo, tako da prosim, osredotočimo se na to, da bo človek v srcu Evropske unije, vrnimo se k temu, kar smo bili in skupaj ugotovimo, kdo in kaj bomo. Predsednik Lambert, še zaključna misel z vaše strani. Ja, mislim, da lahko zelo enostavno povzamemo vse, kar smo slišali. Ko smo prisluhnili vsemu temu, kar smo danes slišali, sem prepričan bolj kot dajkoli prej, da Evropa ni Bruselj, Luksemburg ali Strasburg, če tudi so to zelo lepa mesta, ampak da je prava Evropa tam, kjer ljudje živijo, v vseh, v svojih lokalnih skupnostih, v svojih regijah in tam jih moramo prepričati v glavah, v želodcih in v srcih, da ima Združena Evropa resnično dodano vrednost. To je naš veliki izziv in to je tisto, kar morajo vse generacije, za veliko odločenosti in veliko voljo tudi zasledovati. Hvala lepa, dame in gospode, mislim, da smo imeli zelo živahno razpravo, ki je bila tudi zelo emotivna, ki je bila velik izziv. Mislim, da je to dober začetek našega tedna. Upam, da je pred vami dober teden izmenjav stališč, mnen, želja, veliko pozivov k ukrepanju in prosim, da se skupaj z menoj zahvalimo našemu panelu za vse njihove prispevke. Hvala lepa tudi tolmačem, ki so imeli kar naporno delo. Hvala lepa in tudi našemu tehničnemu osebju, brez katerega nič danes ne bi bilo možno. Hvala vsem. Zunaj, pri trgu Luksemburg, nas čaka avtobus. Tisti, ki želite sedaj oditi v. The Square, tam vas eh, čaka torej kar nekaj degustacij. In ne pozabite se tudi ogledati video posnetkov našega tedna evropskih regij. Še enkrat hvala vsem.